gospod Takula in sicer izobraževanje otrok migrantov. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu za 4 minute. Arvoisa puhemies, Euroopan unionin eetti... Hvala, gospod predsedujoči. Etična naloga Evropske unije je, da zagotovi, da ima vsak otrok, vključno z otroci migrantov, pravico do izobraževanja. Vsak otrok mora biti deležen šolanja vsaj v začetnih letih in to bi moralo biti obvezno. Otroci morajo dobiti tisto izobrazbo, zaradi katere imajo boljše poznavanje sveta in enake možnosti. S tem jih opremimo z vsem, kar potrebujejo, da prevzamejo socialne odgovornosti in da odrastejo v polnopravne člane in odgovorne člane družbe. Izobraževanje otrok in oblasti, ki so odgovorne za izobraževanje, morajo upoštevati, kaj je najpomembneje za otroka in tudi starši imajo pomembno vlogo tukaj. Šole in družba v širše morajo podpirati otroke pri vzgoji, zato da zagotovimo, da so njihovi otroci v šoli uspešni in da postanejo dobri ljudje. Skrbijo me statistični podatki v zvezi z otroci imigrantov. V nekaterih državah zelo težko obiskujejo šolo, preprosto ne zmorejo. V nekaterih državah imajo posebne šole za otroke imigrantov in so ločeni od splošne družbe. Na številnih področjih so se družine ne imigrantov odločili odločile, da se odselijo stran od migrantov, zato da njihovi otroci niso z otroki migrantov. To je zelo težavno. To je vodilo v stanje, ko so stopnje izobraževanja in stopnje izobrazbe otrok zelo nizke. Tudi učitelji ne želijo ostati v teh šolah. To je nekaj, proti čemer se moramo boriti. Poskrbeti moramo, da ustvarimo takšne okoliščine, v katerih se bodo otroke imigrantov lahko vključili v družbo. Tudi šole morajo imeti dovolj sredstev, tukaj govorimo o človeških virih, pa tudi o finančnih sredstvih. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi, da so učitelji ustrezno usposobljeni in tudi učitelje je treba stalno usposabljati za to, da bodo znali ravnati z otroki imigrantov. Tukaj moramo prevzeti holističen pristop in potrebujemo posebna sredstva za to, da zagotovimo, da bodo učitelji ustrezno usposobljeni in da bo celoten izobraževalni sistem deloval tako, kot je treba. Seveda vem, da so to vprašanja, ki padajo pod pristojnost držav članic, vendar v EU v okviru sistema odprte koordinacije moramo biti v stanju ko lahko spodbujamo ali pomagamo državam članicam, da rešijo te probleme. In naš cilj je zagotoviti, da se bodo tudi otroki migrantov vključili v družbo s pomočjo šolanja in izobraževanja. Tako se lahko borimo proti segregaciji otrok migrantov. Izolacija in segregacija pogosto vodita do brezposobnosti, kriminala in drugih pojavov, ki jih ne želimo videti. Kar zadeva notranje migracije v EU, je zaskrbljujoče, da se ljudje včasih ne želijo preseliti v drugo državo članico, da bi tam delali, kajti ne morejo zagotoviti, da bodo njihovi otroci deležni ustrezne izobrazbe v tej državi članici. Zato v primeru notranjih migracij v EU, moramo biti bolj pozorni na to in zagotoviti moramo, da bo vsak otrok in mladostnik deležen ustreznega šolanja, kajti otroci so naša priložnost in naša prihodnost in to so najvrednejši vir, ki ga imamo in boriti se moramo za njih danes in ne jutri. Deliti si moramo enak koncept, namreč, da si vsak otrok zasluži ustrezno izobrazbo in ustrezno prihodnost. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa bomo slišali besede komisarja Ferhojna. Gospod predsedoči in gospe in gospodje, pozdravljam to poročilo in v imenu kolega Jana Figla bi se rad zahvalil poročevalcu Takoli in odboru za kulturo. Evropska komisija meni, tako kot vi, gospod poslanec, da je večina naših držav članic, glede na to, da je vedno več otrok migrantov pred velikimi izzivi v izobraževalnem sistemu. Izobraževanje je temeljna težava v procesu integracije. Pridobivanje znanj je nujno potrebno, če si želimo zagotoviti prihodnost naših državljanov v skupnosti znanja, ki bo vedno bolj izpostavljen pritiskom konkurence vendar pa pomembno je, da so šole podlaga za vzajemno razumevanje, kar bo poskrbelo za izboljšanje našega medsebojnega življenja. V tem trenutku pa obstajajo velike težave šolami, ki imajo veliko migrantov. Migranti se soočajo veliko krat z dvojim izzivom. Najprej ne poznajo dovolj jezika, države gostiteljice, po drugi strani pa prihajajo tudi iz nižjih slojev. Veliko otrok migrantov se slabše odreže v šolah v primerjavi z drugimi učenci in tudi veliko krat prenehajo šolanjem, pa tudi manj se upisujejo potem v više šole. Pomembno je, da je učenje jezika države gostiteljice nekaj, kar ustrezno podpremo. Istočasno pa moramo spodbojati tudi materni jezik in kulturo migranta, države migranta, iz katere prihaja. To je pomembno, da bi zagotovili zgodno integracijo v proces izobraževanja in da bi tako skušali se izogniti velikim težavam na področju življenja migrantov v družbi. Prav tako moramo poskrbeti za več kulturno okolje. Tukaj moramo spodoriti tudi mobilnost učiteljev. Veseli me, da smo glede teh vprašanj dosegli zelo široko soglasje. Mislim, da se strinjamo tudi s tem, da je dobre namene potrebno uveljaviti in da je potrebno izboljšati možnosti pri izobraževanju otrok migrantov. Zato si želimo podpreti visoko kakovost izobraževanja migrantov, prav tako pa skušati preprečiti segregacijo teh otrok. Želimo podpreti države članice, da bi šolam omogočili, da se bodo lahko spopadale s temi izzivi, tako da bi več kulturna, več jezična družba lahko izrazila prednost v teh šolah. Seveda je organizacija šolskih sistemov izključno v nacionalni pristojnosti in Evropska komisija ne želi na kakršenkoli način posegati v te pristojnosti. Moram pa reči, da je uspešno vključevanje otrok migrantov nekaj, kar zadeva celotno Evropo. Veliko se lahko naučimo drug od drugega. Prepričani smo, da bo vaše poročilo pomemben korak v smeri, da bi pokazali, kaj se konkretno lahko doseže, da bi države članice na tem področju podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. O tem bomo glasovali jutri. L'ordre du jour appelle maintenant une brève présentation. Naslednje na delovnem dnevnem redu je poročilo gospod Valean, uporaba direktive 2004-38 ES o pravici državljanov Unije in njihovih državljanskih članov do prostega gibanja in preglednosti.